Ali imamo tudi tolmače v vseh kabinah za vse jezike? Ravno kar so mi povedali, da tolmačenje deluje. Najlepša hvala vsem skupaj. Se upravičujem za to manjšo neušečnost. Ne vemo čisto dobro, kaj se je zgodilo, zakaj je do tega prišlo nobene nevarnosti ni bilo, to je gotovo. In razumem, eh, da smo morali vsi zapustiti to dvorano iz varnostnih razlogov in da smo morali potem zapustiti tudi stavbo. To se včasih zgodi. In Jaz tudi eh, tukaj eh, predstavljam varnostno službo. Sedaj pa še enkrat, gospod